Eh, potrditi v naslednjem eh, mandatnem obdobju. Obžalujem, da tega ni bilo mogoče storiti že zdaj, upam pa, da bo mogoče z dialogom začeti že konec septembra. Vsi smo še naprej zavezani k temu, da bi dosegli Evropo, ki varuje in ki skrbi, da se naše državljani čutijo varne. Zato toplo uh, vas toplo uh, spodbujam k temu, da podprete to zakonodajo jutri na glasovanju, tako da bi lahko odpravili še obstoječe varnostne vrzeli in prispevali k izgradni varnejše unije za vse naše državljane. Zdaj pa, če smem še v grščini odgovoriti prijatelju gospodu um, Matijasu. Torej, tukaj govorimo o zelo pomembni temi. Res je zelo pomembna. Torej, vaše vprašanje ni povezano s to temo. Ampak seveda imam sočutje do te teme, jo razumem, tako da bi prosil, če bi mi lahko poslali pisno vprašanje, tako da bom na njega lahko tudi ustrezno odgovoril. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod komisar. Zdaj pa dobi za dve minuti besedo gospod poročevalec, gospod Kveljo. Thank you, Thank you. Spoštovani gospod predsednik, kolegice in kolegi, najlepša hvala za vaše prispevke. Eh, kar hvala eh, za, za ELS in zame je zelo pomembno, da obdržimo ta sistem in da bo ta sistem eh, trden. Sicer ne bomo um, služili interesom naših državljanov. Kot predstavniki državljanov imamo dožnost, da varujeme njihove najboljše interese in odgovorni smo jim tudi, ko oddajamo naše glasove v parlamentu. Očitno je, da je seveda vsako mnenje legitimno, vendar lahko ste gotovi, da tisti, ki zagovarjajo eh, zlate vizume, da ne, da bodo eh, izpostavljeni večjemu nadzoru. In tisti, ki ne želijo bolje zaščititi otrok, bodo morali odgovarjati svojim uh, voljivcem. Zahvaljujem se vašem osebju, sekretarjatu parlamenta, kot tudi službam Evropske komisije. Vsi ste bili neobhodni za to, da smo dosegli ta rezultat. Najlepša hvala vsem. Hvala lepa. S tem smo zaključili razpravo na to temo. Glasovanje pa bo potekalo jutri. Naslednja točka na današnjem dnevnem redu pa je poročilo gospe Dali o skladu za azil in migracije. Najprej dam besedo gospe poročevalki za štiri minute. Grazie, chair, komisarju in salemlek. Hvala lepa, gospod komisar, gospod predsednik. Uh, hvala vsem kolegom in zahvaljujem se tudi vsem poročevalcem v senci iz vseh političnih skupin za njihove prispevke. Tukaj smo v dvorani, kjer smo že veliko krat govorili o evropskih vrednotah, o načelu solidarnosti in tudi o vrednosti človeškega življenja. V tem eh, parlamentu smo veliko krat eh, povdarili, da smo predstavniki evropskih državljanov in da je zato naša prioriteta to, da varujemo njihove interese. Eh, in da je naša naloga, da smo pripravljeni spremati odločitve, če tudi so nepriljubljene. Dolgo časa je bilo vprašanje migracij potisneno obrob, morda v upanju, da se bo razrešilo samo od sebe, vendar pa se to ni zgodilo in tudi danes ni tako. Ta pristop je privedel do tega, da so se številni oddaljili od Evropske unije in to je povzročilo tudi nadaljne žrtve. Evropske ustanove pa morajo sedaj zelo trdno delati, da bi znova pridobile zaupanje državljanov. Dejstvo je, da je Evropska unija sprejela različne ukrepe za obravnavanje priseljevanja in to z različnih vidikov. Ampak Evropski parlament je sicer napredoval na poti proti vzpostavitvi skupnega. Uh, migracijskega sistema na podlagi eh, delitve bremena, vendar pa eh, končno odločitev še naprej eh, blokirajo določene države v svetu. Sedaj govorimo o skladu, ki je vreden 10 milijard evrov, ki ga lahko uporabljajo Evropske unije in njene države članice morda eh, nekateri verjamejo in verjetno bomo slišali njihova mnenja, da bi bilo treba migracijsko vprašanje razreševati zunaj meja Evropske unije, ampak resničnost je taka, da eh, potrebujejo številne države članice Evropske unije finančno pomoč za reševanje problemov, s katerimi se spoprijemajo. To vrstna podpora pa kaže, da smo voljni izvajati politiko, s katero prevzemamo odgovornost in izražamo solidarnost. Prihajam z Malte in moj, naši državljani. Eh, povsem razumejo, kaj pomeni eh, živeti na meji. Kot država smo reševali življenja, pozdravljali smo nove ljudi med sabo, izkazovali smo solidarnost in prevzemali odgovornost. Imamo pa tudi druge države Evropske unije, ki tudi živijo na meji, pa tudi ne obračajo oči stran od problema. Gotovo komisar ve, kaj mislim. Vesela sem, da je odbor vključil načelo solidarnosti v eh, izvajanje tega sklada. V naših vseh eh, lahko, eh, smo lahko priča, kakšno delo opravljajo nacionalni, lokalni in regionalni organi, pa tudi civilna družba in nevladne organizacije. Vsi skušajo zmanjšati breme nezagonitega preseljevanja na naše družbe. Prav tako pa jim je treba pomagati, ko gre za primere mladoletnikov brez spremstva. Takšno delo je treba Um, okrepiti in veseli me, da se s tem strinja celotni odbor. Kot vidite, govorimo o skladu, ki tudi vključuje uh, vidik vključevanja. Na ta način uh, lahko krepimo vidik združenih skupnosti. Države članice naj bi bile deležne 5 milijard evrov eh, in to velja še za tiste, ki so najbolj prizadete. Vendar pa moramo za to izvajati tudi eh, azilno in migracijsko politiko Evropske unije. Hkrati pa moramo v čim boljši meri izkoristiti ta sredstva, kajti gre za edini notranji instrument, ki je na voljo za reševanje migracijskih vprašanj v državah članicah. Če se želimo spopasti nezakonitimi migracijami, moramo delovati ciljano, tako v naših državah, kot tudi v tretjih državah. Vendar pa eh, bi naj bil ta sklad, sklad ki dopolnjuje eh, ostale ukrepe, ki so namenjeni tretjim državam. In ne pričakujemo, da bo ta sklad nadomestil tisto, kar se ne počne v okviru drugih ukrepov. Ta sklad temelji na evropskem skupnem eh, migracijskem sistemu, evropski solidarnosti in tako dalje. Zato eh, to poročilo tudi vključuje minimalne deleže za vsakega od teh ciljev ti minimalni deleži niso namenjeni temu, da bi omejevali prožnost, temveč zato, da bi zagotovili, da ima vsak cilj določeno vlogo, zato da nobena država ne bo poščena ob strani. Vsaka država mora odigrati svojo vlogo v tej verigi solidarnosti. Če resnično verjamemo v to, kar smo govorili o solidarnosti v zadnjih petih letih, potem moramo naše besede prevesti v dejanja. Hvala lepa. Najlepša hvala. Gospoda Li, želela sem reči le to, da bi želela, da nocoj vsi spoštujemo čas za govor, kajti eh, ne moremo delati in ne smemo delati dlje kot do polnoči. In zato vas prosim, da uh, spoštujete svoj čas za govor. Gospod Avramopoulos, imate besedo. Hvala lepa, gospa predsedojoča, kolegice in kolegi, gospa Dali. Komisija pozdravlja hitro delo Evropskega parlamenta pri pripravo poročil o teh treh pomembnih dosjejih, o katerih bomo razpravljali uh, Eh, nocoj in sicer zlasti v zvezi s vzpostavitvijo sklada za azil in migracije. Tu, veliko teh vprašanj je splošnih in eh, so prisotna v vseh treh skladih. Želim podariti naslednje. Upam, da bo svet kmalo sprejel svoj pogajalski mandat, kajti migracije in varnost sta še naprej med glavnimi skrbmi naših državljanov. Potrebujemo tudi dovolj sredstev, s katerimi bomo lahko podprli svoje ukrepe na teh področjih v skladu z našimi političnimi prioritetami in v povezanosti z vsemi skladi. Dodelili smo premoč približno enemu milijonu prosilcev za azil. Poleg tega smo zagotovili pomoč za integracije 3,5 milijonom državljanov tretjih držav nič od tega ne bi bili mogli doseči, če ne bi imeli podpore proračuna EU. Stvari pa se lahko hitro spremenijo in zato mora naše financiranje biti fleksibilno, poenostavljeno in prilagodljivo. In zato smo predlagali, da se poveča celotni proračun za migracijo, upravljanje meja in varnost in sicer na 36 milijard za obdobje 31-37 eh, in 10,4 eh, milijarde bi šlo za eh, sklad za azil in migracije. In to odraža politični pomen, ki ga komisija pripisuje boljšemu obladovanju migracij, boljšemu upravljanju meja in pa varnostnih izzivov. Vem, da tako razmišlja tudi Evropski parlament. Azil in pa migracije ter sklad za azil in migracije bo zagotavljal podporo za krepitev skupnega evropskega azilnega sistema, za eh, legalne migracije, zakonite migracije v države članice in prav tako bo iz tega sklada mogoče dobiti podporo za državljanje tretjih držav. Poleg tega se bodo tako financirali pobude na, eh, za ukrepe na lokalni in regionalni ravni, recimo eh, jezikovni tečaji, eh, podpora pa bo zagotovljena tudi za eh, preseljevanje in pa za solidarnost držav članic. Ne, Zakonite emigracije se lahko oblažijo tudi z vračanjem oseb, ki nimajo več pravice ostati v EU. Da pa bi lahko uspeli, pa ne potrebujemo samo več denarja, ampak mora denar, ki je na razpolago, biti dovolj fleksibilni. Potrebujemo takšne finančne instrumente, ki bodo podpirali politike EU v njihovem razvoju do leta 2027 finančni instrumenti, ki jih bomo lahko uh, uporabili, morajo biti na voljo državam članicam takrat, ko jih potrebujejo. Fleksibilnost je izredno pomembna, tega ne morem dovolj podarjati in zato je fleksibilnost ugrajena v vse tri sklade, o katerih bomo nočoj govorili in umestni eh, pregled nam eh, bo omogočal 50 odstotkov financ porazdeliti pač na podlagi razvoja potreb in pa prioritet EU v tistem trenutku. Istočasno pa bo dovolj začetnega financiranja, se pravi 50 odstotkov, za države članice, tako da bodo lahko hitro začele eh, izvajati načrtovane ukrepe. Prav tako predlagamo, da se poenostavi implementacija. Upravljanje skladov bo enostavnejše za uporabo eh, e, enotne eh, knjige pravil. Prav tako želimo zagotoviti večjo sinergijo med različnimi skladi in da eh, ustrezno povežemo vprašanje migracije in pa varnosti. Potem je tu še vprašanje eh, eh, teh držav in njihovih državljanov. Tu so eh, pomembni ukrepi proti radikalizaciji. Naj omenim samo nekaj elementov. Komisija meni, da moramo v tej fazi vzpostaviti naslednje. Evropski parlament predlaga oviro za fleksibilno uporabo teh skladov, tega pa eh, komisija ne more sprejeti. Minimalna poraba oziroma minimalni deleži eh, so uvira fleksibilnosti, kajti države članice imajo različne eh, potrebe in so pod različnimi pritiski. In zato je treba financiranje usmeriti na tista mesta, kjer je najbolj potrebno. Ta predlog bi bilo financiranje še manj fleksibilno, kot je bilo do sedaj, in bi eh, ta način tudi povečal eh, upravno breme. Istočasno pa so pomembna tečna tesna partnerstva z tretjimi državami in to je bil, bil ključni element že od prvega dneva migracijske politike. Tesno sodelovanje z našimi partnerji je bistvenega pomena, če se želimo ustrezno odzvati tem izzivom. Želim eksplicitno povedati naslednje. Postavanje maksimalne meje za zunanje delovanje in dovoljevati Eh, sodelovanje samo v izjemnih primerjih ne bo vplivalo le na fleksibilnost sklada, ampak tudi na dosežke, eh, doseganje migracijskih in varnostnih ciljev Unije. In zato mi predlagamo pogojevanje 30 odstotkov absorpcije na strani držav članic, če želijo dobiti dodatno financiranje v umestnem eh, obdobju. Prav tako je eh, pomembno tematsko financiranje preko eh, delegatskih aktov, ki pa z pravnega vidika ni mogoče. Zato je izredno pomembno, da ustrezno oblikujemo svoje instrumente, tako da bodo lahko preživeli v času. Hvala lepa, komisar Avavra Mopulos. Sedaj pa v imenu. Eh, od, Bora deve, gospod Schlein. Gospa Schlein, pardon. Eh, hvala lepa, eh, eh gospa predsedojoča. Hva, gospod komisar, najlepša hvala, gospa Dali, za opravljeno delo na tem zelo pomembnem dosjeju. Eh, v odboru eh, Deve smo želi, Lili želeli doseči, da bi zunanja dimenzija upoštevala tudi učinek na tretje države. In želeli smo, da je ta eh, instrument tudi eh, sposoben odpraviti, eh, odpraviti revščino. Ta sistem je eh, dober, ta sistem pozdravljamo in predlagani sklad potrebuje tudi ustrezna sredstva. To je instrument, ki bi ga morali uporabljati ne za vračanje ljudi, kajti to je mogoče izvajati samo na podlagi študije očinka skupaj z državo izvora. Kajti na ta način je treba ugotoviti, ali je te ljudi mogoče poslati nazaj domov. Izjedno, izjemno pomembno je videti izraz integracija v eh, naslovu te Eh, pobude. Hvala lepa. Eh, Daniel Vioti v imenu odbora za proračun. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar. Ta novi sklad bi moral biti izhodišče za vzpostavitev jasne azilne in integracijske politike, ki bi temeljila na solidarnosti med državami članicami. Migracijski tokovi so globalni pojav in zato potrebujemo enoten odziv na ravni EU. Ta eh, sklad bo moral podpirati tudi projekte na lokalni ravni. Tudi eh, v Italiji minister Salvini vse obrača na glavo, kar eh, seveda zmanjšuje varnost gospod Salvini sedaj uvaja nov sistem, ampak mi moramo najti dolgoročne rešitve za eh, pojav migracij. Sile na desni v Italiji in v tej hiši želijo graditi predvolilno kampanjo na hrbtih teh eh, beguncev. Ampak poglejmo si sedaj to dvorano tukaj ni niti enega predstavnika eh, italijanske vlade. Eh, kajti eh, Italija bi dejansko morala biti zastopana v tej razpravi. Najlepša hvala, gospod komisar, za vaše delo in hvala lepa poročevalki dalje. Hvala lepa, gospod Vioti, sedaj pa v imenu politične skupine, gospod Lenars. Dve minuti. Thank you, thank you very much. Hvala, najlepša hvala. Migracijska kriza je bila ena najglobljih kriz v zgodovini Evropske unije in če je ena stvar v zadnjih letih postala jasna, je to eh, to, da moramo okrepiti evropski odziv in novi eh, eh, sklad za migracije in azil bo igral pomembno vlogo. Predlaga se, da se potroji vrednost tega sklada in zelo sem vesel, da je to bilo sprejeto. Če pa želimo doseči prave rezultate, sredstva ne bodo dovolj. Potrebujemo ustrezno fleksibilnost, da se bomo lahko znali prilagajati izzivom pred nami in potrebujemo tudi ustrezno uravnoteženost. Razumem, da je komisar nekoliko eh, frustriran kajti e, izgleda, da se je fleksibilnost, ki je bila prisotna na začetku predloga, nekoliko izgubila na poti v tej hiši. Da e, z uvajanjem e, uveznih zahtev za vse cilje tega sklada, razen za boj proti nelegalnemu priseljevanju in zagotavljanju rešitev. In komisar je rekel, če želimo imeti resnično, resničen in eh, celovit pristop k migracijam, moramo sodelovati z eh, državami izven EU, z državami izvora in tranzitnimi državami. To je bistvenega pomena, ampak predloge sprememb, ki jih imamo sedaj pred seboj, bojo praktično onemogočili sodelovanje s tretjimi državami na teh vprašanjih. In razočaram sem, da večina v tem eh, parlamentu še vedno meni, da je boj proti nelegalnim preparacijam, zagotavljanje vrnitev sodelovanja s tretjimi državami, da vse to ni pomembno. Mi, ELS, menimo, da to je pomembno. Vsi cilji tega sklada sklada so pomembni. Zato smo uložili tudi svoje predloge sprememb, s katerimi smo želeli zagotoviti, da ta eh, sklad postane bolj realistični sklad in zato bomo ustrezno glasovali tudi jutri in vas pozivamo, da naredite isto. Hvala lepa. Eh, gospod Lenars, sedaj pa v imenu ESD, gospod Kinge grazie presidente grazie commissario per il suo lavoro hvala lepa eh, predsednica hvala lepa komisar za opravljeno delo uspeh pri upravljanju migracijskih tokov v evropski uniji temelji tudi na politiki sprejema in integracije ki je učinkovita in ki se je izvajala v skladu z uporabo osemdesetega člena pogodbe In zato smo želeli dodati tudi integracijo v eh, ta sklad, kajti potrebujemo celovito obladovanje, celovito upravljanje tega fenomena. Ravno tako bomo morali upoštevati tudi vse prioritete, ki jih je določila komisija in o katerih govori tudi resolucija parlamenta iz aprila 2016. Azilni sistem mora biti učinkovitejši in povečati je treba zaščito ranljivih grup, kot so mladoletni otroci in ženske. Podpreti je treba integracijske stori, eh, politike in eh, tiste eh, storitve, ki so učinkovitejše. Sklad mora biti fleksibilen. Pričakujemo, da bodo države članice namesti, namenile s, eh, svoja sredstva eh, za tista področja, kjer bo mogoče ustvariti dodano vrednost. Hvala lepa. Gospa Kinga, Kristina Winberg, minuto in pol za EKR. E Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Finančna kriza, vojna ali uh, uničevanje okolja so elementi, ki lahko povzročijo uh, pritok nezakonitih imigrantov v Evropsko unijo. Trikrat več sredstev za sklad za azil in migracije pa po mojem mnenju pomeni še trikrat eh, več razlogov za to, da ti migranti pridejo k nam, ker bodo vedeli, da jih bomo sprejeli. Eh, poleg tega pa obstaja tu, še, obstaja tu še druge oblike migracije v Evropsko unijo. Govorimo sicer o integraciji, ne govorimo pa o asimilaciji. Na švedskem smo precej sredstev namenili temu, da se ljudje eh, integrirajo švedsko družbo. V zadnjih desetih letih smo izvedli ogromno projektov eh, na področju integracije, s katerimi smo želeli eh, naše nove sodržavljane. Eh, pozdraviti med, med nami. Omogočili smo jim dostop do trga dela, bili so privilegirani in tako naprej. Ampak sredstva za ta namen so bila uporabljena na napačen način. Morali bi prepoloviti sredstva za to področje, da bi s tem tudi prepolovili migracije v Evropsko unijo. Nezakonite migrante treba čim prej prijeti in jih poslati nazaj, tja, kamo, od, od, od, od kjer so prišli Če pa ostane tu, pa se mora čim prej asimilirati. Hvala. Hvala lepa. V, hvala lepa. V imenu zelenih je gospa Ska Keller za eno minuto, prosim. Najlepša hvala in najlepša hvala tudi poročevalki. Poročevalki se želim zlasti zahvaliti za to, ker je podprla našo pobudo, da se vključijo sredstva za lokalne skupnosti in za lokalne organe. Kaj ti je, to je izredno pomembno, ko se ljudje na lokalni ravni združijo, da pomagajo tistim, ki pomoč potrebujejo. In res je pravilno, da se temu nameni tudi denar. Iluzija pa je misliti, da bojo drugi za nas reševati eh, naše probleme, da bomo mi uh, odpirali uh, centre v Egiptu in nekje druge in da bomo s tem odpravili ta uh, problem. To uh, je, je eh, eh, narobe, na to pomeni kršitev človekovih pravic. Mislim, da ne smemo denarja vlagati v nekaj, kar krši naše vrednote. Evropska unija potrebuje človekove pravice, potrebuje solidarnost in zagotovimo, da se bo ta sklad uporabljal za integracijo, za pomoč ljudem, ki pomoč potrebujejo in da bodo ti ljudje lahko delali na terenu po celi Evropi. Hvala lepa, gospa Keller. Sedaj pa v imenu Guje. gospa Martina Anderson, eno minuto. V sredozemlju se izgubi ogromno življenj. Evropske migracijske politike so v bistvu dovolile smrt tisoče beguncev in EU je enostavno gledala eh, to humanitarno krizo. In eh, ob libijski obali se, se še vedno uh, Eh, pojavljajo eh, ladje, ki niso eh, vredne, da bi šle na morje oziroma ki, ki so nevarne. Begunci na teh ladjah nimajo niti vode, živijo v nemogočih razmerah, nekatere celo umerijo. Obseg te krize je olajšala tudi evropska azilna politika in zato se more ELS sramovati. Kajti v bistvu se e, ranljive ljudi sedaj prisiljuje, da se vrnejo v nevarne države in potrebujemo neko dolgoročno rešitev, ki bo temeljila na načelih dostojanstva, varnosti in temeljih pravic. Nobeno človeško bitje ni nezakonito. Hvala lepa, e, gospa Anderson. Naslednji je gospod e, Etherich iz AFDD-ja. E Imate tri minute. Hvala lepa. V sredo, 6. marca, je Franz Timmermans, spoštovani kolega, rekel, da Evropa ne pozna več enake migracijske krize, kot je bila leta 2015. To naj bi podprle uh, podprle evropske statistike, naj bi prišlo do 18-procentnega znižanja eh, migracij eh, v letih 2015 do 2019. No, dobre novice, ampak sedaj imamo pa nenadoma pred seboj svežen 10 milijard evrov, ki naj bi reševal vprašanje azila in migracije. Ravno teh migracij, za katere gospod Timmermans pravi, da ni več eh, problematično. In kaj eh, namerava gospod Timrsa? Ta denar eh, vsebuje eh, podkupnine za tretje države, od katerih prihajajo begunci in potem je to denar, ki je namenjen članicam, kamor naj bi ti migranti se naselili. In eh, to je denar za politične namene, to ni specificirano, ampak upam, da gre samo za 10 milijard evrov davkoplačevalskega denarja. In kaj pravzaprav to pomeni? V bistvu gre za organizacijo, ki se je odločila, da ne more ustaviti masivnih migracij in misli, da je to pravzaprav kar pametno. In vsi bi da v duhu solidarnosti te lepe besede, ki jo tako pogosto slišimo, Eh, vsi bi potem dobili nekaj denarja za to, da sprejmejo te ljudi, ne glede na to, kaj ljudje v teh državah mislijo. Ne pozabimo, eh, vsi se bojite teh groznih populistov, eh, ki dejansko poslušajo to, kar njihovi voljivci pravijo. Približujejo se evropske volitve. In po uh, žalostnih dogodkih v Westminstru uh, je zelo možno, da uh, bo eh, Združeno kraljestvo še sodelovalo na teh volitvah. Ali res mislite, da bodo ti okrepi ostali neopaženi? Probleme imate z eh, ljudmi, ki eh, razvijajo protievropske občutke. Imate eh, probleme z ljudmi, ki niso naklonjeni establishmentu. Če Eh, bo eh, Združeno kraljestvo prisiljeno, da se bo odeležilo še enih volitev in če se bomo morali ukvarjali s tem vprašanjem, boste imeli res krasno prihodnost, govorim o letih 23, 24 in tako naprej. Prav gotovo se tega veselite. Če bomo šli po tej poti, potem predlagam, da eh, svojim kolegom svetujete, da Brexit hitro rešite, sicer bomo ostali tukaj in bo cela stvar zelo neprijetna. Najlepša hvala, gospod Etrič. Gilles Le Breton iz ENF je pa naslednji govorec. Hvala lepa, gospa predsednica. Ko se ustvarja ta nova različita sklada za azil in migracije, E, Evropska uh, unija ustraja na svoji nori migracijski politiki. Predlagano besedilo je katastrofično. Namerava zagotoviti 10 milijard evrov za preseljevanje in za legalne poti migracije. Želi spodbujati tudi medkulturni in medverski dialog med uh, skupnostmi in, in migranti. Mi istočasno pa želimo braniti. Uh, Eh, ženske pred radikalizacijo in poleg tega eh, želijo tudi organizirati ONG, recimo eh, Open Society Georgea Sorsota. Nasprotno pa bi se proti tem organizacijam morali neusmiljeno boriti. Na ta način želite izdati evropsko civilizacijo. Pozivamo evropsko ljudstvo, da vam to preprečijo. Najlepša hvala, gospod Lebreton ker ne vidim gospoda Epitedeusa v dvorani, bomo dali besedo naslednjemu govorcu, gospodu Diazo Demeru iz ELS. Imate eno minuto in pol na razpolago. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospod komisar, sklad za azil in migracije bi moral biti kar se da fleksibilen, da se lahko s tem instrumentom soočimo s prihodnjimi izzivi. Uh, Hkrati pa mora to biti orodje, ki mora imeti na voljo dovolj vzvodov, da se lahko soočimo eh, z izzivi prihodnosti. Sklad mora biti integriran v Evropsko unijo. Gre za agendo, okoli katere se je treba eh, pogovoriti in jo uskladiti tudi z instrumentoma za nujno pomoč za Afriko in pa Libijo države članice morajo ta instrument podpreti, še posebej, ko gre za upravljanje z migranskimi tokovi, da lahko države dejansko tudi spoštujejo in izvajajo svoje obveznosti. Ljudje, ki prihajajo v Evropo, morajo biti eh, obravnavani na human način. Seveda pa gre za eh, obveznosti komisije omenjene 24 milijonov evrov. Eh, ki, to, je, to gre za sredstva, ki jih moramo porabiti skupaj s tranzitnimi državami in pa državami izvora. Pripričati moramo, da ta denar in pa tudi, da ljudje, ki se odpravijo napot proti Evropi, ne pride v roke kriminalcev. V sklepu sveta decembra lani je svet zapisal, da je pomemben nadzor nad mejami in da moramo pri tem sodelovati s tranzitnimi in pa tretjimi državami. Ampak naši napori še vedno ne zadoščajo za to, da bi pri tem lahko um, dosegli točno to, kar si želimo. Hvala. Hvala, gospod Diaz de Mera. Mm, naslednji je Juan Fernando López Aguilar. Minuto imate, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Bližamo se koncu našega mandata. Stvari pa se odvijajo. Mm na dramatičen način. Gre za krizo zaupanja, krizo zaupanja med državami članicami. Gre tudi za krizo eh, politične volje. Evropski parlament je svoje delo opravil. Pri tem eh, podpiramo komisijo z zelo dobrim poročilom kolegice Dali. V poročilu kolegica govori o skladu za azil in migracije, ki naj bi dobil na voljo 10,4 milijarde evrov v prihodnem večletnem finančnem okviru 2021 do 2027. In to pomeni, da mora biti to orodje, ki mora biti koherentno in tudi eh, sklene z našimi drugimi pristopi na tem področju. Ustvarjati moramo vizijo, celosten pristop, če želite, glede te situacije. Še posebej gre za to, da moramo biti čim bolj učinkoviti učinkovito moramo drug z drugim sodelovati, kajti gre za dejansko izvajanje solidarnosti, ne samo govorjenje o tem, ampak, da, ampak na dejansko solidarn, solidarnost in sodelovanje v praksi. Hvala. Hvala, gospod Lopez Aguilar. Emil Radeve, naslednji minuto imate, izvolite. Gospa predsedujoča, najlepša hvala, kolegice in kolegi. Sklad za migracije in azil je eden od najpomembnejših skladov v tem kontekstu, ker gre za podporo državam članicam, ki se soočajo z migracijami in pa eh, azilnimi eh, postopki. Pozdravljam pristop Evropske komisije na tem področju, ker to kaže, da komisija migracije še vedno obravnava kot eno od prioritet. Nobena država članica ne bo ostala sama in se bi morala sama soočati s tem pritiskom. Bolgarija je država, ki je na zunanji meji Evropske unije, torej na fronti, tako rekoč. In zato moramo del sredstva iz tega sklada porabiti tudi za vračanje nezakonitih migrantov v njihove države izvora. 40 odstotkov ljudi, ki nima pravice do um, bivanja v Evropski uniji, se vrne domov. Ampak to je številka, ki je preniska zvišati jo moramo, kajte Evropska unija ne more biti obljubljena država za vse, ki želijo tu živeti samo iz ekonomskih razlogov. Vsakdo, ki ni zakonit migrant ali ki ni begunec, mora iti nazaj v državo, iz katere je prišel. Evropski sklad za azil in migracije pa mora to podpirati. Hvala. Ja, Najlepša hvala, gospod Radev. Naslednji je gospod Peter Nidermiller. Minuto imate, izvolite. Tudi politika. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Osnova za skupno evropsko azilno politiko je solidarnost in pa deljenje bremen. Število beguncev v preteklih mesecih sicer pada, ampak azilni postopki so še vedno veliki izziv za države članice in pa Evropsko unijo. V takšni situaciji je še posebej pomembno zagotoviti ustrezna finančna. Eh, ustrezno finančno pomoč tudi strani Evropske unije. Finančna pomoč je pomembna zato, da lahko podpremo tudi skupno Evropski organ za upravljanje azila in migracij. Eh, velika škoda je, da se, Evropski, eh, da se svet Evropske unije ni mogel dogovoriti glede ustanovitve takšnega sklada v preteklih letih. To je črna pika za svet. Hkrati pa eh, Imamo tudi nekaj pozitivnih vidikov, kajti predlagan sklad bo omogočil tudi boljšo integracijo. Varnosti brez integracije ni in tudi varnosti ne moremo uh, doseči z dvigovanjem ograj. Hvala. Najprej hvala gospod Niedermüller, zdaj pa sledi postopek HDI, kjer imamo samo enega govornika, prijavi se enotis Marija, si izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Sklad za azil in migracije. To je instrument, ki bi moral in bo odigral pomembno vlogo sploh v času, ko se soočamo z ogromnimi količinami imigrantov in prosilcev za azil v Evropski uniji. S tem skladom je treba tudi pomagati državam prvega sprejema, ki upijajo večino eh, migrantskih in pa begunskih tokov. Eh, V teh državah se lokalno prebivalstvo bori za to, da eh, pomaga državi pri soočanju s tem valom, s tem pritiskom, da se ohrani nad gladino in da hkrati eh, tudi pomaga vsem nesrečnim migrantom. Seveda pa obstaja tudi ogromno nezakonitih migrantov, ki preplavljajo Egejske otoke v tem trenutku. V poročilu ustrezno piše, da je treba eh, v večji meri izvajati tudi postopke vračanja. Do tega vprašanja moramo zauzeti kar se da pragmatičen pristop. Egejski otoki v Grčiji, kjer trenutno prebiva na tisoče nezakonitnih imigrantov, ki si ne eh, zaslužijo eh, zaščite držav članic, se morajo vrniti v svoje države, torej tam, eh, tja, od kamor so prišli. Hvala. Hvala, gospod Marijas. Še eno prošnjo smo dobili v okviru postopka Catch the Eye. Julie Ward, izvolite. Najlepša hvala, predsedujoča. Izboljšanje finančne eh, dimenzije evropske azilne in migracijske politike je nujna in zato pozdravljam predlog. Kolegica Mirjam Dali, poročevalka, je izpostavila, kako, pomembna, eh, kako pomembni so lokalni organi pri izvajanju azilne in migracijske politike. Eh, človekove pravice in še posebej človekove dostojanstva so dva elementa, ki sta ključna pri tem. Evropska unija in njene države članice so večinoma zauzemale eh, eh, žalosten oziroma eh, kar eh, negativen pristop do migrantov. Na migrante se pritiska, naj se vrnejo v svoje države izvora. Pri eh, organizaciji prostovoljnih postopkov vrnitve, je treba zagotoviti, da, se, da so se ti eh, migranti, ki naj bi jih vrnili, dejansko sami prostovoljno odločili za to. Ampak to se danes ne dogaja. Po celotni Evropski uniji so nevladne organizacije od, eh, prevzele eh, odgovornost za pomoč migrantom. V tem parlamentu eh, sem veliko krat govorila z, o organizaciji Care for Calais in ostalih in organizacijah, ki pomagajo migrantom na naših ulicah in trgih. Hvala. Pravečujem, prekiniti sem vas morala, ker te seje nikako ne smemo nadaljevati po polnoči, zato mora biti zelo strogo. Enako bo dala tudi za komisarja. Se pravečujem. Tako, zdaj podajem besedo komisarju Avramopolosu. Beseda je vaša. Izvolite. Mikrofon, prosim, za gospoda komisarja. Spoštovani kolegi, evropski proračun ni samo uh, neka vaja izračunovodenja. To je dejanski izraz evropskih političnih prioritet. Komisija ostaja popolnoma zavezana k sodelovanju z Evropskim parlamentom in svetom, da lahko tako začnemo pogajanja o teh pomembnih dosjejih čim prej. Veselim se že nadaljevanja teh pogajanj. Najlepša hvala. Kitos, komisar. Hvala, komisar Avramopoulos. Zdaj pa še zadnja govornica v tem, eh, v tej razpravi, gospa Dali. Izvolite, dve minuti imate. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala vsem kolegicam in kolegom za njihove prispevke. Komisija ima prav, ko pravi, da gre za sklad, ki mora imigrantom pomagati v največjih težavah in to je tudi stališče odbora Libe. Minimalni odstotek eh, namenjene sredstev eh, evropski migracijski politiki sploh ni ovira. Tu gre za namenjene sredstev za cilje, ki jih je Evropska komisija do zdaj vedno vodila kot prioritete. Podpiranje fleksibilnosti ne izključuje zagotavljanja minimalne ravni eh, financiranja ciljev tega sklada. Druga zadeva, omejevanje Eh, večjega obsega financiranja je potrebno, zato ker moramo zagotoviti, da, bo ta, da bodo ta sredstva namenjena izvornim ciljem. Podpreti moramo tiste države, ki so najbolj na udaru, na zonanjih mejah in pri tem uporabiti tudi druge instrumente financiranja. Nihče ne more pričakovati, da, bodo, da bo ta sklad eh, nadomestil izpad sredstev iz drugih skladov, ki ne delujejo. 43 odstotkov vseh sredstev iz tega sklada se trenutno namenja eh, postopkom vrnitve. Čeprav tega ni zapisanega nikjer med prioritetami. Države članice bodo najverjetneje še naprej izvajale takšno politiko s temi sredstvi, ampak to ni edini cilj tega sklada, to je treba jasno povedati. Prav tako se s tem eh, skladom ne želimo boriti samo proti eh, zlorabam. Skušala bom odkriti, kje prihaja ta predlog spremembe. Hvala za razpravo in hvala tudi za jutrišnje glasovanje. Hvala. Najlepša hvala, gospod Dali. Zdaj smo končali z razpravo o tem eh, predlogu. Glasovanje o tem bo potekalo jutri. Naslednja točka na dnevnem redu je predzadnja točka na današnjem dnevnem redu. To pa je poročilu Tanja Fajon. Gre pa za instrument za finančno podporo, za upravljanje meja in vizume. Besedo dajem gospe Fajon, štiri minute imate. Hvala, gospa predsedoča. Porabila bom svoje štiri minute, najprej pogovorila v slovenščini. Se je v zadnjih letih soočila s številnimi izzivi, ki so močno načeli zaupanje državljanov evropske politike porast populizma in nacionalizma je posledica da se evropske vlade niso uspele sporazumeti o učinkoviti evropski migracijski politiki. stiske migrantov in beguncev pomanjkanje evropske solidarnosti in skupnih rešitev skrajno desna politika z lažmi in ustrahovanjem vse bolj izkorišča za nabiranje političnih točk. to vse bolj vnaša razdor in nezaupanje med državljane in države na kocko pa postavlja prihodnost schengena in unije na splošno. dovolj je da pogledamo v sosednjo avstrijo in še ostalih pet držav schengenskega območja te kljub številnim dodatnim ukrepom za zaščito zunanjih meja ter občutnemu zmanjšanju števila prebežnikov na evropska tla že več kot tri leta neupravičeno in nezakonito podaljšujejo nadzor na notranjih mejah slovenkam in slovencem danes težko pojasnim zakaj jih organi pregledujejo na karavankah ali na meji med avstrijo in nemčijo ali nam bo uspelo ohraniti schengen kot prostor svobode gibanja in brez meja znotraj unije ki je simbol evropskega povezovanja je danes predvsem odvisno od politične modrosti in odgovornosti naših voditeljev zdi pa se mi da te modrosti in odgovornosti ni dovolj seveda za varne zunanje meje unije ki so pogoj potrebujemo tudi zadostna in učinkovita finančna sredstva. vesela sem da danes razpravljamo o predlogu po katerem bi v skupni evropski blagajni v naslednjih sedmih letih za meje in za vizume namenili več kot devet milijard evrov. to je kar petkrat več kot do sedaj in to je zelo veliko denarja če ga smiselno uporabimo tovrstni finančni instrumenti so izjemno pomembni za evropske državljane saj evropske politike prevajajo v konkretne ukrepe in tako tudi najbolj neposredno evropejci občutimo evropo. ob tem še posebej pozdravljam da bo vsaj sedemdeset milijonov evrov za različne ukrepe na voljo tudi moji državi sloveniji ki upravlja z eno izmed najbolj obremenjenih kopenskih schengenskih meja zlasti v poletnih mesecih finančni instrument bo zagotovil podporo ukrepom držav članic in ima dva ključna stebra prvi je integrirano upravljanje z mejami kamor sodijo nadzor kopenskih zračnih in morskih meja vključno z iskanjem ljudi in reševanjem na morju preprečevanje nezakonitih prehodov boj proti čezmejnemu kriminalu ter razvoj in izvajanje informacijskih mejnih sistemov za nadzor potnikov in blaga na drugi strani bo finančni instrument podpiral države članice pri izvajanju skupne vizumske politike. od celotne finančne ovojnice bo šestdeset odstotkov sredstev namenjenih nacionalnim programom državam članicam ter štirideset odstotkov za ukrepe ki jih bo neposredno financirala unija. instrument tako zagotavlja finančno podporo za izvajanje politik ki temeljijo na solidarnosti in pravični delitvi odgovornosti med državami članicami ter krepitvi medsebojnega zaupanja. v pogajanjih nam je uspelo zagotoviti tudi kar sem posebej vesela da bo najmanj dvajset odstotkov sredstev namenjenih prav vizumski politiki ter lajšanju prehajanja meja dobronamernim potnikom ki ne predstavljajo nobene grožnje uniji ali državam članicam schengen oziroma potovanje brez pregledov na mejah in dolgih čakalnih dob je namreč eden izmed največjih uspehov in najoprijemljivejših dosežkov unije tako za državljane kot za podjetja. schengen je tudi eden izmed najpomembnejših sredstev s katerimi lahko evropski državljani uveljavljajo temeljne svoboščine do prostega pretoka notranji trg pa lahko uspeva in se razvija uspelo nam je prav tako močno okrepiti določbe glede spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. z uveljavitvijo vse več pametnih informacijskih tehnologij in sistemov na mejah se je denimo močno povečala nevarnost po kršenju zasebnosti ter vse bolj okrepila potreba po celostni zaščiti in varovanju osebnih podatkov in to nam je uspelo. podobno smo tudi okrepili določbe ki države članice pri izvajanju ukrepov vselej obvezujejo k spoštovanju mednarodnega in evropskega prava še posebej načela prepovedi vračanja. v zvezi z upravljanjem meja tudi v tako imenovanih žariščnih točkah oziroma hotspotih pa smo uspeli izboljšati določbo o spoštovanju pravice do mednarodne zaščite ter še posebej pravice glede varstva ranljivih skupin kot so otroci sklad za meje in vize o katerem govorimo nocoj je eden izmed ključnih instrumentov namenjenih podpori izvajanju politik znotraj unije. v parlamentu zato vztrajamo jaz kot poročevalka da dodeljena sredstva v prihodnjih sedmih letih ne bodo namenjena financiranju programov v tretjih državah evropsko upravljanje z mejami nikakor ni povezano z ustanavljanjem centrov za pridržanje ali izkrcanje migrantov v tretjih državah ali s prenosom upravljanja evropskih meja na tretje države. in nazadnje še to za večjo preglednost predlagamo večjo vključenost civilne družbe ter lokalnih in regionalnih oblasti v procesu priprave nacionalnih programov za večji demokratični nadzor pa večjo vlogo evropskega parlamenta glede porabe denarja. upam da boste kolegi lahko jutri to poročilo tudi sprejeli. Ja Hvala, gospa Fajon. Sledi komisar Avramopoulos. Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Spoštovane kolegice in kolegi. Gospa Fajon. Izpostavil sem že in to tekom prve, eh, razprave, da gre za horizontalne eh, horizontalna načela, ki zadevajo vse tri sklade. Gre za ustvarjanje sinergij eh, z vsemi ostalimi skladi in želim si, da svet čim prej spreme svoj pogajalski mandat v zvezi s tem. Financiranje iz evropskih virov je ključno, če pri vzpostavljanju eh, robustnih in dobro deločih meja Evropske unije. V četrtem letu trenutnega finančnega okvira uh, smo pomagali usposobiti več kot 9000 menih policistov. Pomagali smo državam uh, na zonanjih mejah Evropske unije pri upravljanju teh meja. Gre za delo, ki ga moramo okrepiti v prihodne, kajti migracijski pritiski bodo še naprej vztrajali, prav tako bo prihajalo do nepredvidenih dogodkov na evropskih zunanjih mejah sinergije z ukrepi Evropske unije na drugih področjih je treba prav tako okrepiti, kajti samo tako bomo lahko uh, izkoristili mm, ta učinek na terenu. Odziv komisije glede teh izzivov je jasen. Predlagali smo vzpostavitev novega ločenega sklada za integrirano upravljanje z mejami. Prav tako predlagamo dodatno okrepitev agencije za mejno in pa obaljno stražo. Novi sklad za upravljanje z mejami bo po eni strani državam članicam pomagal pri eh, izvajanju carinskega nadzora. Pomagal bo naprimer pri nakupu nove opreme za carinski nadzor. Ampak nov instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizume pa bo več kot 8 milijard evrov eh, kanaliziral v krepitev nadzora nad zunanjimi mejami, v eh, podporo vizumski politiki in v podporo razvoju novih informacijskih sistemov ter nadgradnji obstoječih informacijskih sistemov, ki, kar mora biti skladno z novimi zahtevami. To predstavlja skoraj trikrat več sredstev v, primeru, eh, v primerjavi s trenutnim instrumentom za meje. Poleg vsega pa je komisija predlagala tudi eh, večjo eh, sposobnost odzivanja v primeru večjih nepredvidenih dogodkov s tem bomo lahko uh, namenili še več sredstev v, za uh, razvoj dogodkov na terenu. To bo robusten in pa koherenten pristop k upravljanju z mejami, ampak to lahko dosežemo samo, če bomo dosledno sodelovali s carinskimi organi. Instrument za finančno podporo bo to omogočil. Sodelovanje s tretjimi državami je prav tako še en pomemben stebr upravljanja z mejami. Sodelovanje naših mejnih policistov z njihovimi kolegi iz tretjih držav na povezan in interoperabilen način bo pomagal pri zmanjševanju nezakonitih migracij in pa tudi rešil številna življenja na morju. Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumov zato vsebuje tudi zunanjo dimenzijo ki omogoča komplementarnost z drugimi eh, sistemi financiranja Evropske komisije. Omejevanje eh, namenjene sredstev v okviru zunanje dimenzije bi onemogočilo evropsko delovanje takrat, ko bi bilo to najbolj pomembno. Zato, to, zato tega ne podpiramo. Veselim se že izmenjave mnen, kljub tej pozni uri. Hvala. Kiitokset komissaari Ja, Najlepša hvala, gospod komisar Avramopoulos. Zdaj pa bi dala besedo gospodu Kukanu za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej bi se zahvalil poročevalki, gospe Fajon, za dobro delo na tem dosjeju. Kot poročevalec za mnenje odbora za zunanje zadeve sem podporil to ureditev in zahteval tudi večjo vlogo Evropskega parlamenta pri upravljanju tega. Zahtevamo, da se z Evropskim parlamentom posvetuje, ko bo treba poročati o tem instrumentu ta instrument hoče zavarovati svobodo gibanja, vendar pa še posebej povdarja učinkovito in trdno upravljanje z mejami. Zato pozdravljam večjo finančno ovojnico namenjeno temu instrumentu, ki se osredotoča tudi na kakovost porabe sredstev, kot tudi na boljšo spremljanje in tudi ocenjevanje. Lahko bi dodal, da je nujno, da ta instrument sklad dopolni druge finančne instrumente za zunanjo politiko Evropske unije in tudi tiste instrumente, ki imajo zunanjo razsežnost. Prav tako pa mora spoštovati temeljne pravice in pravne instrumente Evropske unije. Hvala. Ja, Najlepša hvala, gospod um, Kukan. Sedaj pa iz odbora za proračun gospa Monika Holmar za minuto kolegice in kolegi, gospod komisar, gospa predsednica. Dovolite, da najprej povem, kako vesela sem, da je komisija pripravila dober in dosleden predlog, kar zadeva prihodni Frontex. Jaz ga še vedno tako imenujem, ker je to najlažji način. Uh, upam, da bo zaščita zonanjih meja dobra. Nekaj časa je trajalo, da so se države članice dogovorile o okrepljenem konceptu in ta okrepljeni koncept je treba sedaj tudi izvajati in če to želimo, moramo. Eh, poudariti, da moramo tudi mi v odboru za proračun poskrbeti za to, da bodo sredstva za to predvidena v letošnjem, naslednjem in eh, drugih letih okviru večletnega finančnega okvira. Veselimo se, da bo potem ust, eh, pripravljena ustrezna pravna podlaga za to, da bomo lahko potem vsi skupaj skrbeli za varnost in za, tudi naše zunanje meje. Hvala. Ja, Najlepša hvala, gospa Holmajer. Zdaj pa dobi besedo predstavnik politične skupine Evropske ljudske stranke, gospod Carlos Kvelo za dve minuti. Najlepša hvala, gospa predsednica, gospa kom, gospod komisar, kolegice in kolege. Dovolite, da se najprej zahvalim kolegici Tani Fajon za odlično sodelovanje. Rad bi uh, poudaril, da bo vprašanje naših zunanjih meja še naprej ključno vprašanje Evropske unije, bodi si zaradi varnostnega vidika ali pa zaradi vidika tveganja. To je povezano tudi z vprašanjem večjih finančnih sredstev, kajti nacionalne države so glavne akterke na tem področju, torej je treba okrepiti Evropsko obalno in mejno stražo, hkrati pa smo morali tudi kar za petkrat uh, pomnožiti razpoložljiva sredstva. Namen eh, tega je, da zavrujemo naše meje in tudi preprečimo nezakonit vstop. omenjeno je že bilo, da s tem sledujemo tudi več solidarnosti. Evropska unija ne more sklepati ureditev v zadnjem hipu, v zadnji minuti.